rufe auf die Stimmerklärungen. Zunächst im Entwurf des Nadaljujemo z obrazložitvami glasov, najprej splošni proračun za leto 2010. Kolega Henan ima besedo. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsedujoči v času, ko morajo nacionalne vlade klestiti svoje proračune in ko morajo tudi naši državljani vrčevati v svojih proračunih, je tipično, da eh, Evropska unija bistveno povečuje svoj proračun. To bo imelo neposredne in otipljive davčne posledice v državah članicah. V moji državi, na primer, se bodo naši prispevki v proračun povečali za 16 odstotkov v naslednjih 12 mesecih. Na naši zadnji konferenci stranke eh, je vlada namelila ne vem koliko milijonov za vse svoje postavke, eh, dvakrat toliko pa bomo povečali prispevek v eh, evropski proračun. Eh, tisto, kar počnemo, je, da dejansko jemljamo denar iz zasebnih žepov ljudi in, jih v njihovem, in ga v njihovem imenu trošimo za birokracijo. Eh, Eh, če bi bil to najbolj učinkovit način početja, potem eh, bi bila hladna vojna se išla drugače. In ne vem, kako lahko v takem času nas proračun narašča. Najlepša hvala, kolegica Tort. Pa kolegi Doc? Sorry. Kolegica Doc, hvala. Eh, jasno želim povedati, da sem podprla predloga sprememb 732 in 733 in žal mi je, da je parlament ni podprl. Pozdravljam vsak ukrep, ki preprečuje eh, financiranje programov, ki vključujejo prisilno sterilizacijo in programe prisilnih splavov. Eh, kajti tisti, ki dobijo sredstva, z eh, eh, načrtovanje družine v Aziji eh, si ta denar nedvomno zaslužijo, pri nas pa je to nekoliko drugače in zato upam, da v prihodnje ne bomo podpirali to vrstnih programov. Najlepša hvala, toliko v zvezi s splošnim proračunom za 2010, potem pa poročilo Surjan, kolegica Rojtova ima besedo. gospod predsedujoči tudi sama želim povedati da sem razočarana nad tem da nam danes ni uspelo glasovati v prid eh, razvojni pomoči in v prid porabi denarja evropske unije eh, v dobre namene, eh, sem proti prisilnim splavom in prisilnemu načrtovanju družine, sploh eh, če so ženske v Aziji prisiljene v splav, zato ker bi sicer rodile deklico. 35 eh, tisoč deklic tako ni bilo rojenih. In današnje glasovanje je preprečilo, da bi to sprejeli tudi v našem proračunu. Najlepša hvala. Kolegica, kol, kolega Bolčov je naslednji. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Če si pogledamo predloge sprememb, je v številnih eh, predlogih delček besedila tak, da je spremenil pomen celotnega predloga. Šlo je za zavračanje izhodiščnega predloga, govora pa je bilo tudi o Evropski uniji, ki se bo financirala na vedno bolj neoliberalističen način. In parlament se je odločil, da bo zavrnil ta predlog spremembe in na ta način smo pokazali, da se pravzaprav nismo naučili kaj dosti iz krize, v kateri smo se znašli v zadnjem letu. Ravno tako pa se nismo veliko naučili od liberalnih trgov in eh, posledic, ki jih je ta prinesel v obliki situacije, s katero smo se zdaj soočeni. In eh, očitno se bo tako tudi nadaljevalo, če si pogledamo proračun Evropske unije, je ta še vedno tak, da ga vodijo neoliberalistična načela in bojim se, da je to zelo škodljivo za prebivalstvo Evropske unije. Kolege Polčo. Hvala kolega Bolčov, kolega Golniš. Gospod predsedujoči, različni programi in instituti, ki gredo vsi v isto politično smer, namreč ko gre za nadzor izobraževanja in informiranja, za te zadeve smo namenili več milijard evrov, ampak našim kmetom, tistim, ki proizvajajo mleko, pa nismo namenili dovolj sredstev. Uložena sta bila dva predloga sprememb. 812 in 70. Pri 812 je šlo za to, da bi namenili 300 milijonov evrov, oziroma pri 812 600 milijonov evrov, pri 70 pa 300 milijonov evrov. Besedilo je bilo zelo jasno in tudi člen 61.2 v našem poslovniku navaja, da če se dva izključujoča predloga sprememb nanašata na enako besedilo, potem je dati pri glasovanju prednost prvemu predlogu spremembe. Mislim, da ima uradni poslovnik prednost pred neformalnimi postopki. Zato bi moral biti ta postopek, ki je bil izpeljan, razglašen za neveljavnega. Golniš. Najlepša hvala, kolega Golniš. Potem sledijo eh, obrazložitve v zvezi s poročilom manjka. Kolegica Plinkevičute dobi besedo. aš balsavau už du tūkstančiai dešim najlepša hvala rada bi obrazložila zakaj sem glasovala za proračun eh, za leto 2010 in uh, gre za to, da so sredstva tukaj namenjena za to, da bomo olajšali položaj državljanom uh, evropskih držav, ki so v težavah zaradi gospodarske in finančne krize. Uh, To je zelo pomembno v tem obdobju, kajti potrebno je upoštevati socialne potrebe ljudi. Glasovala sem eh, tudi za sredstva, ki so namenjena ustvarjanju delovnih mest in ohranjanju delovnih mest. Kajti prav tako je pomembno tudi, da eh, predvidimo financiranje za eh, sektor mleka. Lahko bi temu namenili več, kot je predlagala naša socialdemokratska skupina ampak eh, dobro je, da smo ta sredstva namenili. Fantastic. Najlepša hvala, kolega Vantalen. Voorzitter, ik heb tegen de begroting gestemd, omdat. Gospod predsedujoči, glasoval sem proti proračunu, kajti eh, vse točke, oziroma vse postavke so ostale enake ali pa smo eh, sredstva povišali, medtem ko vse države računajo na vedno manjše proračunske prihodke. Ne vem, tega ne razumem mislim, da je vsem jasno, da Uh, poleg uh, plače vsak poslanec dobi 4202 evra na mesec uh, za razne stroške. Uh, in za vse ta denar, ki ga dobimo, na niti ni treba predložiti v računu. To pomeni, da vsak parlamentarec pravzaprav vsaki mesec eh, dobi bjanko ček, še Miklaš bi bil presenečen nad takim načinom in eh, mislim, da tega ne moramo imati resno in da mu se moramo tega lotiti drugače. In eh, to lahko naredimo tako, da tako kot jaz glasujemo proti proračunu, eh, ravno tako pa pozivam kolege, da prostovoljno glasujejo za to, da se uvede nadzor nad izdatki. Najlepša hvala. Toliko, kar zdajva poročilo manjka. Sledi pa eh, poročilo Moraješ, najprej kolegica Mauraj. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, Eh, podprla sem ukrepe, ki smo jih predlagali za omilitev krize v eh, sektorju mleka in eh, jasno želim povedati, da to, kar ponujamo, je dejansko minimum in ni dovolj za to, da bi popravili situacijo. Zato bi bilo morda celo bolje, če bi glasovali proti temu. Eh, lahko pa rečem, da sem kar jezna, kaj ti trikrat sem izpostavila isto vprašanje in nikdar nisem dobila odgovora. Najprej, kaj namerava storiti Evropska unija v zvezi s to krizo? Nekako kar eh, prehajamo iz ene krize v drugo, ali govorimo za sektor mleka ali kaj drugega, sledijo se eden za drugim in kaj se je Evropska unija naučila iz te katastrofe, iz te krize ki uh, uničuje številna gospodinstva in družine. To je bilo moje prvo vprašanje in tudi drugo, ki bi ga želela zastaviti komisarki. Uh, kako bomo ta denar ustrezno razdelili med države članice uh, in kako zagotoviti, da bodo manjši kmetje tisti, ki bodo najprej dobili ta sredstva, kajti njihov obstoj je ogrožen. In pa še zadnje vprašanje novim državam članicam, kaj nameravajo narediti proti diskriminaciji, ki še vedno obstaja v teh državah. Najlepša hvala. Kolega Jara je naslednji. Ja. Dank, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi podal eh, tri komentarje na sklepe o sektorju mleka. Najprej izredno pozdravljam, da je komisija se hitreje odzvala na uh, izkrivljanje trga v sektorju mleka. Veseli me, da nam je skupaj uspelo ponuditi finančno podporo evropskim kmetom in pa tretjič, zato ker denar ni vse, moramo zdaj skupaj uporabiti. Eh, čas, ki ga imamo, da se pripravimo na obdobje po mlečnih kvotah. In zato si želim intenzivnega dialoga med politiko in eh, strokov, strokovnjaki in sektorjem, kajti vprašanje, kakšen bo trg mleka po letu 2015, ostaja neodgovorjeno in v tem je po mojem mnenju tudi glavni problem. Hvala. Hvala, kolega. Kolegica Rojtova je naslednja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Povsem podpiram razširitev člena 167 na mlečne proizvode. Na ta način se bomo lahko prožno odzivali na spremembe na svetovnem trgu mleka, eh, ne da bi to vplivalo na našo konkurenčnost. Imam pa dvome, kar zadeva učinkovitost eh, nakupa kvot, ki, ki bi ga upravili iz proračunov držav. Nimajo vse države članice enakih možnosti, da bi financirale to vrstne ukrepe in mislim, da bo to vplivalo na konkurenčnost naših eh, kmetov, kmetov v vseh državah članicah in eh, na konkurenco kot tako. Sama bi raje videla, da bi se kvote financirale iz proračuna Evropske unije, zato da bi vse države članice imele do tega enak dostop, zato sem se tukaj zdržala. Hvala, kolegica Rojtova, zdaj pa kolega Sikerski. Dame in gospodje, po dolgih mesecih v odboru za kmetijstvo, po protestih kmetov iz držav članic, smo zdaj sprejeli dodatno podporo za pridelovalce mleka, vendar pa to ni dovolj, kaj ti, eh, ti ljudje so veliko izgubili, številni so na robu bankrota in pa. Eh, tudi sloves, zelo dobro ime Evropske unije je bilo tukaj podkopano. Zakaj se je komisija tako pozno odzvala? Ali to pomeni, da nima nobenega nadzora nad trgom? Mislim, da to ni zelo pozitivno, eh, ne meče pozitivne luči na delovanje administracije, kajti kasneje, ko prihajajo, ukrepi več stanejo in iz tega se moramo nekaj naučiti. Dolgoročno moramo stabilizirati trge. Eh, zato da bomo zagotovili dolgoročno proizvodno. Naša dožnost je, da to naredimo. Najlepša hvala, kolega Sikerski. Še dve obrazložitvi glasov e, imamo in eh, to sta oba stanova poslanca, ampak po 170. členu poslovnika. Eh, ni mogoče več zaprositi za obrazložitev glasu, potem ko se je začela prva obrazložitev v zvezi z eh, zadevnim poročilom, ampak eh, tokrat bom naredil izjemo, ker gre za nove poslance, ampak če tukaj ne bomo ukrepali v skladu s pravili, se lahko vse skupaj precej izrodi. Kolega Kelis, prosim. Najlepša hvala. Naj Eh, tudi sam povdarim, da smo danes sprejeli sredstva za sektor mleka in to kaže, da Evropska unija v okviru svojega proračuna je pripravljena prisluhniti in se odzvati. Eh, želel bi si, da bi imeli več denarja za sektor mleka in upam, da se bo to izboljšalo v prihodnje, ampak tudi pol štruce je boljše, kot da nimamo nobenega kruha. Eh, kar nekaj napak je bilo Eh, danes pri glasovanju. Gospod Buzek je sam povedal, da je morda zato, ker je on govoril prehitvo, nikogar ni potrebno tukaj kriviti. 809 eh, je postalo 909, 444 je postalo 445, skratka, eh, če bo kasneje prišlo do kakšnih nejasnosti, je potrebno to upoštevati, pa tudi ekran ni deloval, ampak to so pač človeške in elektronske napake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 kazni naj bi stopil v veljavo 1. aprila. Ampak vendarle, glasoval sem za, ker na ta način dobivamo pomožnost, da pomagamo kmetovalcem, ki so aktivni v sektorju mleka z 280 milijoni evrov. Upamo pa tudi, da je najtežje obdobje že za njimi. Seveda pa je ostalo odprto vprašanje, kakšna bo prihodnost proizvodnje mleka v Evropi in tudi kako bo deloval sistem kvot po eni strani. Imamo predlog, da bi kvote povečali, po drugi strani pa je tu predlog, da eh, zmanjšamo eh, ponudbo. Jaz sem za to, da povečamo kvote. Najlepša hvala, s tem smo zaključili obrazložitve. Eh, s to točko prihajamo na poročilo Brok in besedo ima kolega Henen. Hvala, gospod predsedujoči. Francoski filozof Descartes eh, je, je eh, sklepal, da morda na vse naše učute vpliva nek zlohotni demon. In nekako se mi zdi, da tudi mi živimo v tem kartezijskem vesolju. In eh, Evropska unija zagovarja eh, eh, demokracijo in pravno državo, ampak potem to širimo z orožjem vojne. In nismo istočasno govorimo s Kitajsko, ne pogovarjamo se z opozicijo na Kubi. Nobene povezave ni med tem poročilom o gradnji demokracije in med dejanskim vedenjem naše institucije. Ne pravim, da je Evropska unija um, hipokritična, kajti iste standarde uporabljamo tudi znotraj svojih meja. Uh, in tako na zven kot uh, e, na vznotr. Uh, e, se trpimo za istimi napakami in mislim, da bi morali o Lizbonski pogodbi imeli še en referendum. Najlepša hvala, kolega Kamal. Much, um, any... Gospod predsednik, vsi se strinjamo, da moramo podpirati in širiti demokracijo v svetu. Širiti jo moramo zunaj in znotraj Evropske unije. Toda poglejmo v zgodovino in lekcije iz zgodovine. Tudi ZDA so širile demokracijo po svetu. Ljudje bodo rekli, kaj, kaj pa vi, kaj pa afriški američani, ki ne morajo politično voliti. Britanija pred nekaj leti in pa druge kolonialne sile so tudi dejale, da je treba širiti demokracijo, pa ženske niso smele voliti. Sedaj pa pogledajmo, kaj dela Evropska unija. Evropska unija govori o širjenju demokracije zunaj EU in gospod Henin je navedel že veliko podrobnosti o takšni hipokriziji. Ampak nečesa se moramo spomniti. Ko govorimo o širjenju demokracije, zagotovimo, da bo vse počiščeno pred našim pragom. Kajti francozi in nizozemci so zavrnili eh, ustavno pogodbo. Dajali smo, da bomo o tem razmislili naredili, potem pa smo to ignorirali. Irci so tudi prvič zavrnili in dejali smo, strinjamo se z demokracijo, ampak samo, če boste pravilno volili, še eno možnost dobite. Najprej moramo pomesti pred lastnim pragom. Hvala. Hvala lepa, gospod Kamal. Toliko o obrazložitvah glasov, o zonanjih zadevah. Sedaj pa še enkrat dobi eh, besedo gospod Henan o poročilu Brok. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj spomnim kolege na Lizbonsko pogodbo, ki tehnično ne velja. Vsak člen Brokovega poročila temeli na tej pogodbi, ki naj bi že veljala, ampak to ni res. In to je nekoliko sumljivo. Kajti to poročilo se je zadrževalo do trenutka, ko smo dobili da na irskem referendumu. Sedaj pa eh, imamo predlog, da bi imeli evropske ambasade po svetu in pa en eh, evropski diplomatski eh, korpus. Ampak kakšna je realnost? Evropska zunanja politika že obstaja, po svetu imamo delegacije, ki so večje od nacionalnih delegacij in imamo evropske ambasadore. In kaj vidimo poročila sedaj v bistvu um, u, u, u, re, legalizira to, kar v resnici že obstaja in sedaj se nihče ne pritožuje, kajti to je praksa že nekaj let. Torej, Evropska unija je, oziroma Evropska zunanja politika je postala neobhodna, ne da bi se kdo v to utikal. Hvala lepa, gospod Henin, to je bila edina obrazložitev v zvezi s poročilom. Brok? Sedaj pa priprave na srečanje čezatlantskega ekonomskega sveta in na vrh EU-ZDA. Imamo dve obrazložitvi glasov. Kolega Balčetis, upam, da sem to pravilno izgovoril. You, Hvala lepa, gospod predsednik. Podporil sem to resolucijo, kajti poudarja velik pomen prihajajočega vrha EU-ZDA. Dal, podali smo številne obljube, ki pa jih bomo težko dosegli, če bodo države članice delovale same. EU in ZDA bi morali prevzeti vodilno vlogo pri izvajanju sklepov z vrha G20. Zato moramo koordinirati ukrepe med EU in ZDA. Ta koordinacija mora biti boljša. Potrebujemo strateško partnerstvo EU-ZDA, upam, da bo komisija prevzela to zahtevo Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa za zaključek še kolega Kamal. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem za potrpežljivost. Hvala lepa tudi odličnim tolmačem. Vsi se strinjamo o tem, kako pomembni so odnosi EU-ZDA in vsi podpiramo ta vrh in veselimo se dialoga. Toda, res je pomembno priznati tudi sledeče. Vas svet pogleduje na ta vrh in pričakuje vodstvo na ravni Evropske unije, pa tudi na ravni vlade ZDA. Najboljši način za stimulacijo našega gospodarstva v času krize je, da zagotovimo, da izpolnjujemo naše obljube glede odpiranja trgovine. Poglejmo se kmetijsko politiko, tam me moti kajti širi se protekcionizem in ta škode kmetovalcem v državah v razvoju. Poglejmo si še vlado Obame in pa odnose s Kitajsko. Zopet smo zapadli protekcionizmu. Čas je, da obljubimo naše zaveze glede odprte trgovine. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kamal. Vsem želim dober tek. In seja je zaključena do 18.00. 15. ure. Hvala lepa. Vielen Dank.